ocenjevati prizadevanj posameznih vlad in eh, njihovih predstavnikov. Države članice želijo same najti izhod iz krize. Hvala lepa, besedo ima gospod Brons. Najlepša hvala.